La presente. Predsedujoči. Predsedujoča. Kolegi, la. Dragi kolegi, nadaljujemo z našim zasedanjem. Zapisnik včerajšnjega zasedanja je bil razdeljen in če ni pripomb, potem je zapisnik potrjen. Sedaj pa nadaljujemo v skladu z dnevnim redom. Sledi skupna razprava o bančni uniji, enotnem nadzornem mehanizmu. To je poročilo Tisen in poročilo Gigold. Za štiri minute dobi besedo gospa Tisen. Izvolite. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, meneer de. Hvala lepa, gospod predsedujoča, gospod komisar, kolegi. Le